politično delovanje, ki ni v skladu z Lizbonsko strategijo o izobraževanju in tega ne moremo dopiščati v državi članici Evropske unije. Hvala. S tem smo končali točko dnevnega reda enominutni govori. Hvala tudi za vaše razumivanje. Za discipliniran potek te razprave in upam, da vsi, ki sedaj niso imeli možnosti, da spregovorijo, da bodo to možnost imeli naslednjič. Končali smo to točko dnevnega reda. Po dnevnem redu sledi skupna razprava o dveh poročilih eh, o prednostnih nalogah proračuna za leto 2011 in sicer poročilo Sidione Lizbete Jedžiževske, o prednostnih nalogah proračuna za leto 2011, oddelek 3, komisija in poročilo Helge Trüppel o proračunskih smernicah za leto 2011. To poročilo obravnava druge oddelke. Kot, prvo, eh, kot prva bo spregovorila gospa Dževrđeska. Jevdjevska, težko je izgovoriti to ime, pravi predsedujoča, 8 minut. Eh ima gospa čas za priprava, da poda poročilo. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Proračunski postopek za leto 2011 je poseben postopek, kajti je nekako izreden postopek in sicer zato, ker je to prvo proračunsko leto, v katerem velja in se uporablja Lizbonska pogodba. Lahko rečemo, da smo neke vrste pioniri, da stopamo na nov teren in to nam nalaga posebno odgovornost. Lizbonska pogodba povirja Evropskemu parlamentu dodatne in nove pristojnosti in od nas bo odvisno, kako jih bomo izkoristili. In tu um, si želimo konstruktivni dialog s svetom in komisijo, da bi nove pristojnosti eh, lahko izvajali na eh, čim bolj učinkovit način. Novost, ki jo uvaja Lizbonska pogodba, je naprimer ta, da nimam obravnav dveh bran. Se pravi, parlament in svet eh, boste imela samo eno obravnavo in to. Eh, To pomeni za nas poseben izziv, kajti kot parlament moramo ravnati zelo disciplinirano, imamo samo eno priložnost, ni druge možnosti in druge obravnave. In v spravnem postopku eh, moramo rešiti še odprta vprašanja. To pomeni, da eh, bi jeseni potekalo vse nemoteno, moramo od vsega začetka. Eh, ravnati zelo disciplinirano. To leto pa je posebno tudi zato, ker je komisija bila eh, izvoljena razmeroma pozno in je svojo strategijo lahko pred oziroma komisija svoje strategije še ni predstavila. In izjemoma je tako, da smo mi kot parlament prvi, ki eh, v obliki teh poročil obravnava proračun za leto 2011 in ni tako, da je prva komisija, kar eh, je v običajnih letih tako. Razen tega je leto 2011 eh, posebno tudi zato, ker je to peti proračun večletnega eh, finančnega okvira. Eh, in sicer sega ta okvir od 2007 do 2014 in v zadnjih štirih eh, postopkih smo se že zelo veliko naučili. Na polskem pravimo, da uh, trčimo na zid, uh, torej angliži pa pravijo, da gremo skozi strop. Torej na vsak način je tako, da se soočamo z določenimi mejami in marže so v času krize zelo majhne, predvsem v razdelku 1B in 3B, kjer imamo zelo majhne meje do zgornje. Um, Torej, marže. In zato V svojem poročilu se izrikam za revizijo večletnega finančnega okvira in sicer ne samo zato, ker je ta okvir eh, zastaran, temveč ker je treba upoštevati tudi spremembe, ki so nastale z Lizbonsko pogodbo in ki dajo Evropski uniji nove pristojnosti, naprimer na področju vesoljske politike, na področju zunanje politike, tudi parlament dobiva nove pristojnosti in zato moramo sprejemati tudi proračunske evropske odločitve. Pa tudi kar zadeva strategijo 2020, eh, ta predvideva nove ureditve, ki niso bile um, še predvidene, ko se je pripravljal ta večletni finančni okvir in zato si moramo ogledati, odkje dobiti denar za to. Jaz si želim, da bi bila mladina težišče naslednjega proračuna. Mladina je prihodnost Evrope, investicije v mladino, v izobraževanje so investicije naložbe v našo prihodnost. In razen tega želim poudariti, da je pomembno obdobje za vsakega človeka, prehod iz dob, obdobja izobraževanja v poklic. In 21 odstotkov mladih v Evropi je brezposlenih, to je ogromno in zato Evropska unija ne sme ostati brezbrižna. V teh težkih časih moramo eh, olajšati prehod iz. Eh, obdobje izobraževanja v poklicno obdobje. Potem eh, opažamo tudi tehnološke spremembe, vendar to ni vse. Soočamo se tudi z demografskimi spremembami in zato moramo poskrbiti za možnost prekvalifikacije, za dodatno usposabljanje in tudi zato potrebujejo podporo Evropske unije. In taka podpora naj bi obsegala eh, programe izmenjave, na akademski ravni, na ravni eh, poklicnega usposabljanja, mislim, da bi poskrbeli za, tudi za večjo mobilnost eh, oseb. Eh, mobilnost je temeljna svoboščina, ki je zapisana v naših pogodbah in je tudi mm, načelo dobrega delovanja notranjega trga. Sedaj pa poročevalka nadaljuje v angliščini. Okay. Sedaj bom namreč govorila v imenu Helge Trüppel. Torej imam sedaj nekoliko drugačno vlogo. Ne bom govorila zgor o proračunu Evropske komisije, ampak tudi o proračunu drugih inštitucij Evropske unije. Ta resolucija želi namreč predstaviti proračunsko sliko in določene smernice, za proračun posameznih inštitucij, tudi za Evropski parlament. Tukaj ne bo govora o Evropski komisiji, o kateri sem govorila že prej. Splošni okvir je sledeč. Okoliščine, v katerih bo sprejet proračun za leto 2011, so eh, zelo kritične. Lizbonska pogodba je prednostna naloga vseh evropskih inštitucij. Z Lizbonsko pogodbo se bo spremenil postopek za sprejem proračuna in zaradi tega bo potrebno še tesnejše sodelovanje med inštitucijami. Potreben bo tudi dialog. Sodelovanje med inštitucijami pokriva različna področja, recimo najemanje nove delovne sile, prevajanje in dosegli bi lahko večjo učinkovitost tudi za področja, ki jih v tem okviru do sedaj nismo upoštevali, kot recimo EMAS. Potrebno je razviti dolgoročno strategijo stavb. To je bilo pomembno za odbor za proračun, ne le v povezavi s parlamentom, ampak tudi v povezavi z drugimi inštitucijami. poleg tega pa je tukaj tudi odločitev sodišča, kar zadeva eh, prilagajanje plač in zaradi tega je še bolj nepredvidljivo, kako bo izgledal oddelek 5. Sedaj pa k proračunu Evropskega parlamenta. Tukaj gre tako za poslance, kakor tudi za raziskave, za knjižnice, in pa druge institucionalne vidike povezane z Lizbonsko pogodbo. Preda, predlagamo zakonodajno odličnost. To je naša prioriteta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa pozdravljamo Janoša Levandovskega v njegovi novi vlogi. Beseda je vaša. Zatari gospod predsedujoči, dragi predstavniki za proračun. Pozorno vam bom prisluhnil danes zvečer, prisluhnil bom prioritetam Evropskega parlamenta za leto 2011, kot sem 16. marca prisluhnil svetu. Lahko se strinjam z glavnimi točkami, vendar pa to ni rutinski letni postopek in sicer zaradi dveh razlogov, ki jih je izpostavila že poročevalka. Prvi razlog je, da se prilagajamo na obdobje po Lizbonski pogodbi. Deloma smo se na novo situacijo že prilagodili, deloma pa je potrebno še dodatno delo. Zaradi tega je pomembno tudi dobro sodelovanje med inštitucijami. Namreč v parlamentu bo vse potekalo v okviru enega branja. V okviru novembrskega usklajevalnega postopka smo eh, sprejeli določila, ki nam pomagajo pri nadaljevanju proračunskega postopka, ki bi sprejeli leta 1975. Poleg tega je zelo pomemben eh, usklajevalni odbor, predvsem zaradi tega, ker bo potekalo zgolj eno branje v Evropskem parlamentu. V teku trialoga bo komisija predstavila tehnične vidike, o katerih se je potrebno odločiti, preden bomo začeli z dejanskim postopkom, proračunskim postopkom za leto 2011. Drugi razlog da tukaj ne gre za rutinski postopek, pa je, da se nahajamo v Evropski uniji po krizi. Številne države članice se še bojujejo z proračunskim primankljajem in nekatere se še z veliko večjimi problemi. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno ustrezno finančno poslovanje in pa ustrezno izvajanje proračuna, hitro lahko ugotovimo, kakšne, eh, kateri oddelki nimajo eh, na voljo dovolj sredstva in tudi kateri razdelki nimajo dovolj sredstev. Vendar pa bomo lahko ta postopek še spremenili vsaj v letnem pogledu. Kakšni so naši zaključki? o tem bomo več zapisali v poročilu o medinstitucionalnem uh, sporozumu in sicer 27. Eh, aprila to poročilo bomo predstavili uh, tudi parlamentu. Poročevalka parlamenta in tudi sam sem se učil, kako pravilno izgovoriti ime poročevalke. Pravilno v središču svojega poročila postavlja mladino. To poročilo nadgrajuje razdelek 3. Tukaj gre za izobraževanje, za mlade na delovnem trgu in tako naprej. Še prav posebej je ta osrednja vloga mladih upravičena, če si ogledamo številke brezposelnih. Poleg tega pa potrebujemo seveda tudi načrt za oživitev gospodarstva. To je izjemno pomembno za državljane Evropske unije. Ne smemo pa pozabiti na izvajanje, ki mora potekati hitro do leta 2011. Osredotočiti se moramo tudi na učinkovitost in pa na administracijo. Kljub prilagajanju Lizbonski pogodbi komisija ne bo zahtevala novih delovnih mest. V kolegiju smo sprejeli osnutek proračuna 27. aprila. In takoj smo ga predstavili tudi odboru za proračun. Veselim se že nadaljnih pogovorov in upam, da bo do ti pogovori potekali v duhu dobrega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Berman v imenu odbora za razvoj. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani komisar Levandovski. Seveda je tudi evropski proračun pod pritiskom zaradi gospodarske krize. Tudi v Bruslju se sedaj denar trikrat obrne, preden se ga kamorkoli investira. Kljub temu pa morajo države v razvoju še naprej ostati naša prednostna naloga. Gre za trajnostni razvoj v revnih državah, namreč pomoč državam v razvoju je pomembna tudi za nas. Predstavljajo namreč gonilo gospodarskega razvoja. Potrebujemo mešanico subvencij in pa eh, posojil. Potrebno je mikrofinanciranje, hkrati pa je potrebno ljudi v državah razvoju podpreti, da bodo lahko dosegli lastne cilje. Komisar za razvoj, gospod Pibalks, mora še naprej imeti odgovornost za svoj del proračuna. Te odgovornosti ne more prevzeti visoka predstavnica Eštonova, kot je predvideno v tem trenutku. V nikakor pa pomoč ne sme biti odvisna od naših diplomatskih prizadevanj. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k govornikom v imenu političnih skupin, gospod Fernandez, za dve minuti. Gospod predsedujoči, dragi kolegi. Z velikim veseljem lahko povem, da je proračun za leto 2011 proračun namenjen mladim. Podani so bili predlogi za pomoč mladim, predvsem gre tukaj za zagotovitev delovnih mest, pa tudi za projekt eh, Erasmus v povezavi z prvo zaposlitvijo. Potrebno je ukrepiti tudi digitalno agendo. Tudi ta predlog bo prispeval k gospodarskemu razvoju v Evropi in k ustvarjanju novih delovnih mest. Kar zadeva proračun Evropskega parlamenta, naj opomnim, da se Evropska ljudska stranka zauzema za strok proračun, za trajnosten proračun, v katerem je potrebno opravičiti vsako postavko. Mislim, da ne bi smeli imeti letnih zvišanj proračuna, ampak da bi se morali osredotočiti na učinkovitost in varčevanje. Potrebno je zagotoviti trajnost in pa strogost. Ogledati si moramo dolgoročno politiko stavb in tukaj moramo biti izjemno strogi. Ogledati si moramo redne stroške. Poleg tega pa moramo izvesti analizo stroškov in koristi. Zagotoviti moramo zakonodajno odličnost in zato moramo imeti na voljo tudi ustrezna sredstva. Za Lizbonsko pogodbo bomo imeli zgolj eno branje v Evropskem parlamentu. Sodelovanje bo s tem boljše in imeli bomo tudi bolj podroben dialog. Hvala lepa. Gospa Balcani, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Smernice za proračun 2011 so šele prvi korak, zelo konkreten korak. V odboru za proračun smo si močno prizadevali, da bi jasno določili prednostne naloge, ki bodo jasno ocevale dejavnosti Evropske unije. Prednost smo dali mladim. Zagotoviti je potrebno sredstva za inovacije, raziskave in tako naprej. Hkrati pa so mladi tudi izhodišče socialnih dejavnosti. Poleg tega gre tukaj tudi za boj proti brezposelnosti, proti podnebnim spremembam. Hkrati pa moramo dati konkretno obliko novi strategiji za prihodnost. Strategiji EU 2020 moramo zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Gre torej za prvi zelo realističen korak. Kljub temu pa so marže zelo omejene. To pomeni, da na voljo ni dovolj sredstev za nove dejavnosti. Tukaj govorim predvsem o prvem razdelku, ko gre za konkurenco, za rast, za razvoj. Poleg tega pa je tukaj še ena pomembna tema. Proračun mora biti tudi prožen. Proračun se mora hitro odzvati na potrebe državljanov na potrebe posameznikov in te potrebe se spreminjajo. To so torej prednosti, poleg tega pa so potrebni tudi ustrezni pogoji, tako da bo proračun omogočil rast Evrope, da bo omogočil financiranje prihodnih strategij, predvsem strategije EU 2020 najti moramo tudi končno rešitev za sistem prožnosti, ki se bo lahko odzval na izzive prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Godmanis. Hvala lepa, gospod predsedojoči, komisar, dragi kolegi. Rad bi povdaril tri točke. Prvič, struktura skladov, 35 odstotkov proračuna, približno vsaj. Nismo se tako dobro odrezali kot v letih 2000 do 2006. Takrat je odstotek znašal 25 odstotkov. Vprašanje je torej, kako poskrbeti za uresničitev tega dela proračuna, sicer bodo ta sredstva ostala neizrabljena. Druga točka. Povrniti moramo določene dolgove iz prejšnjega obdobja. Evropska komisija bo zato zagotovila dve milijardi, ampak določene države članice niso podale zahtevkov, tako da mislim, da ne bomo vseh teh sredstev uporabili. Moje vprašanje je, ali jih bomo ali ne. In še eh, tretje vprašanje, V letu 2009 eh, so sredstva za podeželski razvoj bila za dve milijardi nižja kot eh, leta 2008. Ali bodo v letu 2010 izpolnjeni vsi projekti ali ne? Potem pa še program za razvoj in raziskave. Proračun za leto 2009 je precej bolj omejen od proračuna leta 2008. Ali bo udejanjanje proračuna uspešno? Ja, potem moramo poskrbeti tudi za ustrezne načrte. Zanima pa me, koliko sredstev bo ostalo v rezervi. Gospod Zjobro. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorimo o prednostnih nalogah za proračun 2011. Financiranje prednostnih nalog ne more pomeniti, da bi prišlo do okrnitve sredstev za kohezijsko politiko, strukturno politiko ali pa kmetijsko politiko. To so zelo pomembna področja in zato je pomembno, da imamo takšen predpis. V Evropi se sedaj srečujemo z krizo in vedno znova je rečeno, da so potrebne inovacije, vendar pa si je potrebno zastaviti vprašanje, ali določene regije sploh izpolnjujo pogoje za izvajanje inovacij. V nekaterih državah članicah se polagajo šele temelji za inovacije. Potrebujemo torej več kohezijske in strukturne politike. Še prav posebej v času krize se moramo osredotočiti na socialne vidike gospodarske politike. Tako da ne bomo raz, kontinenta razdelili na reven in bogat del. Gospod Portas. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes začenjamo z razpravo o smernicah za proračun za leto 2011. Pogovarjamo se tudi o prednostnih nalogah povezanih s tem. Tukaj se osredotočamo predvsem na mladino mladi prehajajo iz izobraževalnega sistema na delovni trg. In na ta prehod se moramo osredotočiti. Zelo pomembno je, da mladi dobijo prvo zaposlitev. Politično je problem predvsem v podrobnostih. Erasmus, prva zaposlitev, kako bomo uresničili naše načrte? Ali bomo ohranili stari program za študente ali bomo poskrbeli za nov program z novimi sredstvi za prehod izobraževalnega, iz izobraževalnega sistema na delovni trg? Ali bo Erasmus poskrbel za ustrezna trajnostna delovna mesta? Tudi to vprašanje se je potrebno ogledati. Ali bomo prešli od besed k dejanjem? Mislim, da ne bi smeli imeti programa, ki pravzaprav prikriva pravo brezposelnost. Leta 2011 bomo še imeli visoko brezposelnost v Evropi. Tega se moramo zavedati, prevzeti moramo odgovornost in mislim, da je to izziv, s katerim se srečujemo v proračunu. Proračun za leto 2011 je talec finančnega okvira, ki je bil spostavljen pred sedmimi leti in ki ni predvideval finančne krize. Torej, Zagotoviti moramo dovolj sredstev za proračun. Ne moremo dopustiti, da ne bi imeli kontinuitete. Prednostne naloge ne morejo biti zgolj dobri nameni. Poskrbeti moramo za konkretna dejanja. Andreas, gospa Andreasen. Hvala lepa, gospod predsedojoči predlagano zvišanje proračuna Evropskega parlamenta za leto 2011 in sicer za 6,5 odstotka kaže, kako daleč smo se oddaljili od interesov naših državljanov. Kako bomo to razložili našim državljanom? Kako jim bomo razložili, da stroški za vsakega izmed nas znašajo več kot 2 milijona funtov na leto? kako jim bomo, kako bomo to razložili tistim, ki izgubljajo delovna mesta, kako jim bomo razložili, da potrebujemo več osebja zaradi Lizbonske pogodbe ali pa da tisti, ki imajo določeno funkcijo v tem parlamentu, potrebujejo uh, večje dodatke zaradi tega, ker imajo dodatno delo. 45 odstotkov brezposelnih v Španiji ne bo razumelo, kako naj bi jim to zvišanje proračuna pomagalo pri iskanju prve zaposlitve. Številni so dobro izobraženi, vendar pa nimajo priložnosti, da bi našli delovno mesto. Sama ne bom mogla odgovoriti na ta vprašanja, ali lahko nekdo razloži mojim volilcem, kako opravičiti dva sedeža Evropskega parlamenta, enega v Bruslju in enega v Strasburgu, kako bo to pomagalo državljanom, da nahranijo svoje otroke, da poskrbijo za eh, svoje preživetje. Tudi to je vključeno tista dva milijona, o katerih sem prej govorila. Dobro je govoriti o žlahnih ciljih, eh, kot je uspodbujanje učenja tujih jezikov, ustvarjanje novih delovnih mest in tako naprej. Ampak poročilo revizorjev nas ne pomirja, ko gre za porabo evropskih sredstev. Tudi ne kaže, da bi bila Evropska unija zelo dobra pri načrtovanju. No, ne bi smeli sprejeti nobenega predloga za povišanje proračuna, predsedujoči je prekinil govornica. Gospa Vertman, za eno minuto. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi prioritete za proračun za leto 2011 so v luči gospodarske in finančne krize. S tem so povezana pozitivna prizadevanja za iskanje socialno pravične rešitve. Osredotočila se bom na določene vedike. Proračun za leto 2011 se osredotoča predvsem na mladino. To pomeni, da že danes mislimo na Evropo prihodnosti. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na trenutno eh, situacijo. Strategija 2020 se osredotoča na inovacije. S tem so povezana pričakovanja za vzpostavitev novih delovnih mest. Hvala lepa gospod Surjan. Köszönöma szót, elnök úr! Hvala lepa, predsedujoči. Kolegi in kolegice, vsi vemo, da ko gre za proračun Evropske unije, je ta resnično potreben reform. V proračunskem letu pa se teh reform ne moremo eh, izvesti, kajti okvir je tukaj preozek, Kaj je problem? Problem je ta, da je proračun izredno neprožen. Ne moremo se hitro odzvati na izzive, ki se pojavijo, tudi ne na letne izzive. Naš manevrski prostor je izredno ozek. Poročevalki sta podali dobre predloge in postavili sta dobre cilje. Upam, da bo parlament upošteval njune nasvete. Podpiram besedilo, mislim, da je izredno pomembno, da se ukvarjamo z mladimi. Sicer nam bojo oni obrnili hrbet in obrnili, bo, obrnili bodo hrbet tudi evropskemu projektu. Pa še nekaj bi želel povedati o kohezijski politiki. To ni nekakšna dobrodelna ustanova. Obstajajo velike razlike med eh, razvitimi in pa zapostavljenimi regijami in te razlike bi želeli zmanjšati. Če je neka regija bolj uspešna, potem eh, povečamo tudi konkurenčnost celotne Evropske unije. Seveda, če države ustrezno črpajo sredstva in če ta ne ostanejo neporabljena. Seveda ne gre tudi za to, da samo denar izdajamo denar mora biti tudi smiselno porabljen. Prav tako je nesmiselno, da imamo dva sedeža v Bruslu in pa v Štrasburu. Upam, da bomo na teh področjih dosegli napredek. Za, eh, odbor za proračun želi vrednost za svoj denar oziroma se zauzema za to, da bi bilo vrednost za denar naših državljanov. Hvala lepa, gospod Vojan. Hvala lepa, pozdravljam poročilo o smernicah za proračun Evropskega parlamenta in pozdravljam to, kar so povedali moji predhodni govorniki. Izvorno poročilo je bilo morda preveč splošno in medlo, vendar pa smo s pomočjo predlogov sprememb jasno povedali, kaj je pomembno. Odbor za proračun je skušal nove prioritete Lizbonske pogodbe uskladiti za kar najnižjo stopnjo trošenja in uh, skušali smo zagotoviti, da bodo marže in pa primankljaji ostali kar se da majhni. Prioritete predstavljene v poročilih so ključnega pomena. Ne gre samo za trošenje denarja, gre tudi za vrčevanje in gre za trošenje denarja oziroma za porabo denarja na najboljši možni način. Uh, Zato pozdravljam eh, tudi nove inštrumente v proračunu. Ocena pisarniške pomoči in pa strošek zaposlovanja novega osebja je tudi ključno, ključnega pomena prav tako pa gre za strategijo na področju medijev v parlamentu in pa drugih institucijah. Morda bi morali tudi lesneje sodelovati z drugimi institucijami, kakor to sedaj. Seveda se vedno pojavlja tudi vprašanje meje 20 odstotkov, ki smo si jo postavili toliko let nazaj. Odbor za proračun in jaz menimo, da bi morali o spremembi te meje 20 odstotkov razpravljati med eh, našimi odbori in pa med eh, posameznimi institucijami. To ne sme biti enostranska odločitev. Pripričan sem, da bo poročilo in pa predloge spremem povezani s tem še izboljšali eh, naše postopke, naprimer administrativno trošenje pod naslovom 5. Na ta način bomo lahko odločitve sprejemali na ustrezen način in upam, da bodo kolegi podprli te pomembne amandmaje. Po dogovoru o smernicah pa se bomo seveda morali lotiti državnih razprav o ocenah, ki, je, ki jih je objavil generalni sekretar. Šele takrat bomo lahko resnično vedeli, katere so naše prioritete in takre, takrat bomo uskladili možnost, da še naprej dobro delujemo kot parlament in da naši stroški hkrati ostanejo kar se da nizki. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Haglund. Hvala lepa. V težkih gospodarskih časih, kakor so ti, so proračunska vprašanja izredno občutljiva. Proračunske smernice za 2011 pokrivajo tudi proračun Evropskega parlamenta. Tradicionalno gledano je bilo, so bila sredstva v razdelku 5 eh, določena tako, da je bil prak za parlament manj kot 20 odstotkov. Sedaj pa bi naj na osnovi um, Lizbonske pogodbe to mejo spremenili. Moramo natančno preučiti, kakšne nove stroške bodo uh, povzročale nove pristojnosti parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe. Vendar pa ne smemo se danes na Lizbonsko pogodbo gledati kot na nekakšno blagajno. Moramo se boljše organizirati, moramo poskrbeti za prihranke, kjer bo to možno in moramo minimalizirati dodatne zahteve. Obstajajo tisti, ki so potrebne nove odobritve za podporo dela poslancev. Zanimivo je vedeti to, da parlamentarci v skupini Alde, da se jim to ne zdi, ne, da se jim to eh, ne zdi potrebno v, tež, v teh težkih gospodarskih časih. Smernice, ki, o katerih spravljamo danes, so dobre in uh, morali bi jih imati kot pobudo za to, da razmislimo o našem ja, lastnem trošenju. Hvala lepa, gospod Vandalen. Hvala lepa. Gre za težke čase. Vsak mora zategniti pas in tudi države morajo nadzorovati svoje izdatke ter vrčevati. Dogaja se tudi to, da imajo državljani manj zaupanja v Evropsko unijo in to me skrbi. Zato bi želel podati dva predloga um, glede proračuna. Najprej naslednje. Vsi evropski poslanci bi morali razmisliti o naših pavšalih um, in bi morali o njih poročati na enak način kot za vsa naša ostala nadomestila. Uh, tudi sam sem podal predlog spremembe na poročilo. Potem eh, proračun informacijskega biroja je zelo velikodušen in naj bi ga v naslednjih letih za tri odstotke znižali. Prosim tudi kolege, da podprejo ta moj predlog. Na tančin bomo bolj pregledni. Hvala lepa, gospod Bildar je naslednji. Hvala lepa, predsedojoči. Proračun za leto 2011 postavlja vprašanje o prednostnih nalogah Evropske unije. Gre za gospodarsko težavne čase, zato mora Evropska unija poskrbeti za to, da dobi finančna sredstva strani držav članic. Te pa morajo izredno varčevati. Varčevati morajo države članice, zato pa mora tudi Evropska unija bolj usmerjeno porabljati svoja sredstva. Imam, poročev, imam vprašanje za poročevalko. Dobro, eh, socialna vprašanja ki zadeva mlade ljudi, to bi lahko obravnavali tudi na nacionalni ravni. Ampak eh, rad bi govoril o temi, kjer je pomembno stališče Evropske unije. Govorimo o prehodu iz izobraževanja na delovno mesto. Ali boste obravnavali tudi vprašanje marginalnih skupin? Tukaj mislim na mlade ljudi, ki so odraščali v domovih za mladostnike. Nedavno sem bil v Bolgariji in tam sem videl dober projekt za to vrstno mladino. Evropski projekti za podporo tem mladim ljudem, to bi se mi zdelo resnično dobra ideja, zlasti v okviru strukturnih skladov. Gospod Grifin je naslednji. Najpomembnejša prednostna naloga vsakega proračuna je, da trošiš svoj lasten denar. Da trošiš tuj denar brez, denarja, je kraj, brez dovoljenja je kraja britanskim davkoplačevalcem vzamemo 6,4 milijarde na leto in še vedno se nam odreka pravico do referenduma. 15 tisoč upokojencev je umrlo zaradi podhladitev, ker niso mogli ogrevati svojih domov. Umirajo vojaki v Afganistanu. 6,1 milijarde milijarde ni bilo namenjeno temu, da bi zgrajevali nove bolnišnice in pa šole. Morali bi nehati ropati Britanijo. Naši upokojenci, vojaki in pa bolni ljudje bolj potrebujejo ta denar kot mi. Za vas gre za proračun, za njih pa gre za vprašanje življenja ali smrti. Hvala lepa, gospod Gariga je naslednji. Eh, Hvala lepa. Pozdravljam gospoda Levandovskega, velikega prijatelja te hiše, ki sedaj eh, zastopa drug položaj. Pozdravljam staro tradicijo smernic za proračun. To je dobra ideja, daje nam možnost, da komisar prisluhne Evropskemu parlamentu in eh, prednostnim nalogam Evropskega parlamenta, preden komisija pripravi osnutek proračuna. To, kar komisar danes sliši, je nekaj drugega, kot pa to, kar sliši iz eh, generalnih direktoratov komisije, ki od njega zahtevajo bolj veliko dušen proračun trenutno v Evropskem parlamentu ne bomo pritiskali na vas, to bomo počeli od septembra naprej. Trenutno, gospod Levandovski, želimo, da imate jasno sliko o tem, kaj so prednostne naloge za proračun strani Evropskega parlamenta. Vsak dan se pojavljajo novi izzivi za proračun 2011. Obstajajo že veliko napetosti v razdelku 4, kjer obstaja zelo uh, tesna razlika do zgornje meje in še bolj tesna bo postala, ko bomo uvedli strategijo za Balsko morje. Imamo tudi probleme pri kmetijstvu, ne samo zato, ker to sedaj spada v postopek soodločanja, ampak zato, ker želimo kar največ iztržiti iz postopka soodločanja v kmetijstvu in žel, ne želimo, da bi se trgalo denar iz kmetijstva, zato da bi financirali nekaj drugega. In seveda obstaja tudi razdelek 5 upravni stroški. Tukaj moramo biti še posebej pregledni. Evropski parlament želi varčevati denar, tako ko gre za proračun eh, Evropske unije, kakor tudi za proračun parlamenta. In uh, politične skupine ne bodo poslušali populizma nekaterih ljudi, ki skušajo na ta način nabirati točke. Hvala lepa, gospod Ferm. Hvala lepa. Pozdravljam. Uh, bivšega kolega Levandovskega. Želel bi na kratko komentirati obe poročili. Najprej se zahvaljujem eh, poročevalki, ki je opravila odlično delo. Eh, smo pa uložili nekaj predlogov sprememb v povezavi za stvarmi, ki se nam zdijo pomembne. Bolj jasno je potrebno povedati, da morajo biti podnebne spremembe velika prednostna naloga. Tega ne smemo izgubiti izpred oči zaradi neuspeha konference v Kübenhavnu. Uh, naše delo je, da najdemo rešitve za probleme financiranja za okolje. Drugič, strategija za leto 2020. Če bi naj ta delovala, potem mora Evropska unija izboljšati tudi izvajanje te strategije. Moramo se truditi za izboljšanje eh, gospodarstva in pa socialne agende. To so politična področja, ki zahtevajo več eh, vsebine potrebujemo jasen signal. Moramo poslati jasen signal državam članicam in svetu, da je potrebno predvideti zgornje meje proračuna za naslednja tri leta, zlasti ko gre za eh, razdelek ena, ki ima opraviti z rastjo in pa zaposlovanjem. V povezavi z eh, proračunom parlamenta bi želel izpostaviti, da kljub temu, da imamo veliko, velike potrebe, moramo poštevati gospodarske okoliščine in moramo omejiti naše lastne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 imamo zmogljivosti za to, da izpolnjujemo cilje Lizbonske pogodbe, eh, hkrati pa moramo iskati tudi možnosti za varčevanje. Zlasti to velja za razdelek 5 upravne odhodke, ki so pod velikim pritiskom. Trenutno razpravljamo tudi o Evropski službi za zananje delovanje, ki bo zahtevala nove vire. Moramo se osredotočiti na osrednje naloge parlamenta in moramo biti restriktivni. Hvala lepa, gospod Van Orden. Uh, chairman, Eh, predsedujoči, gre za javnofinančne primankljaje, gre za uh, krčenje sredstev po vsej Evropi in to bi morale upoštevati tudi institucije. Parlament bi moral biti tukaj vodilni. Vseeno pa še vedno povečuje število svojega osebja in troši denar brez kakršnih koli eh, razmislekov. In potem črta sredstva nekje druge. Evropski ki poslanci, evropske poslance se krivi za nepotrebno trošenje, za odvečne stavbe, zaradi velike potrebe po podpori. Kako lahko pojasnite 8 milijonov denarja za Europal TV in pa za hišo evropske zgodovine? To je nesmiselno. Eh, tudi to, da moramo imeti informacijske pisarne v vsaki državi, eh, to stane 40 milijonov evrov, pa pri tem to sploh ne odgovarja na vprašanja, ki jih imajo volilci. To je škandal. Eh, sploh pa je škandal, da imamo še vedno cirkus, ki potuje v Štrasbur. Na ta način bi prihranili 200 uh, milijonov na leto. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gresle za dve minuti. Predsedujoči komisar, kolegi in kolegice. Najprej bom govorila o smernicah za proračun komisije. Zelo mi je pri srcu Evropska služba za zunanje delovanje. Ta služba še ni upoštevana v osnutku proračuna, ki ga pripravlja komisija. Vendar pa je vprašanje, koliko bo služba stala, ključnega pomena za nas. To bo imelo velike proračunske posledice, tudi kar se tiče večletnega finančnega okvira. Do teh prilagoditev pa ne more priti brez komisije. Pomembno je tudi, kakšno pravno podlago bomo izbrali za to službo, s tem so povezane tudi proračunske posledice. In tudi to še, še ne odraža v sedanjem proračunu. Upam, da bodo komisar in njegovi kolegi ponudili številke, koliko bo stala celotna zadeva. Leto 2011. bo pomenilo najmanj manevrskega prostora, zlasti pri razdelku 5, pri upravnih eh, odhodkih. Zato moramo tukaj nujno iskati možnosti za varčevanje. Predlagam, da bi posebni dopust za uradnike, ki delajo v nacionalnih državah, da bi se te da bi te določali na osnovi ne železnice, ampak leta. Res je, da nekdo, ki dela v parlamentu, potrebuje veliko osebja in zato moramo imeti ustrezne pogoje za delo. Ker pa sklepamo tudi uh, Rad bi, rada bi se opozirala tudi na to, da tudi predsednik sveta proračunsko še ne obstaja in tudi to bi morali v proračunu poštevati. Gospod Ehrenhauser, hvala lepa. Potrebujemo drugo Evropsko unijo in potrebujemo tudi drug proračun. Potrebujemo pogum za velike odločitve in ne smemo se ujeti v posamezne tehnične podrobnosti. Nekaj o proračunu. Najprej potrebujemo preglednost, kako visoki so upravni stroški. Trenutni proračun eh, tukaj ne kaže realne slike. Drugič, možnosti varčevanja. Milijarde bi lahko prihranili brez, da bi zmanjšali učinkovitost evropskih institucij, lahko bi zaprli naprimer nekatere agencije, lahko bi okinili drugi sedež v Štrasburu. Lahko razpravljamo tudi o smiselnosti teles, kot je naprimer odbor regij in pa uh, ekonomsko-socialni odbor. Potem, eh, kako tudi poskrbiti za to, da se denar vrača k našim davkoplačevalcem. V tem smislu bi morali spodbujati uh, ustrezne programe, naprimer Erasmus, tudi za vajence. Tukaj je potreben pogum in eh, tega bi se morali jastiti vsi v Evropski uniji. Gospod Sikirski. Hvala lepa. Evropski parlament je dobil velike dodatne pristojnosti. Moramo pa poskrbeti tudi za to, da bo ta mehanizem dobro deloval. Zato potrebujemo nekaj časa. Letošnje leto in pa naslednje leto bodo prehodna leta. Najprej eh, bomo morali preveriti, kako nov postopek deluje. Samo dobro sodelovanje med institucijami nam bo omogočilo oblikovati takšne postopke, ki bodo tudi v duhu pogodbe. Sedaj pa bi želel nekaj povedati o novih nalogah, ki so pred nami po eh, Lizbonski pogodbi. Nedvomno bo Evropski parlament, če bi naj prevzel eh, dodatne naloge, da potrebuje tudi ustrezna sredstva za to. To pomeni, da potrebujemo več eh, strokovnega znanja, več strokovnjakov, eh, Eh, vse to pa stane veliko denarja. Dodatna prednostna naloga iz eh, poročila, ki jo podpiramo, je potreba potem, da več investiramo v mladino in s tem tudi v izobraževanje. Izobraževanje je namreč eh, podlaga oziroma predpogoj za moderno, inovativno družbo. Evropa izgublja boj na področju konkurenčnosti z eh, ZDA, Kitajsko in tako naprej. To lahko spremenimo, ampak tukaj so spet potrebne nove naložbe. V okviru boja proti revščini bi morali podpirati programe za, eh, za eh, živila, za razdeljevanje mleka v šoli in tako naprej otrok ne smemo zanemarjati, kajti oni so naša prihodnost. Potem se moramo posvetiti tudi strategiji za leto 2020, strategiji za naše gospodarstvo za naslednjih deset let. Če bi naj bila ta strategija uspešna, potrebujemo več naložb v kohezijo na regionalni ravni, na evropski ravni, zato da bomo poskrbeli za to, da ne bo prišlo do nove krize. Na tem mestu se še enkrat zahvaljujem poročevalkam za dobra poročila. Gospa Karvalja, dve minuti. Ciencija in e inovacija sta no v središču prioritet do prosim orsamenta Unije Evropeje. Investicije v mlade ljudi pomeni investicije v prihodnost, izobraževanje, prehod iz izobraževanja na delovni trg. Vse to so prednostne naloge tega proračuna. Mlade ljudje, ki ostanejo ob strani, trpijo zaradi brezposelnosti. Zato je Erasmus program za prvo zaposlitev strateško izredno pomemben, zato da zagotovimo prehod iz eh, univerz na eh, delovni trg. Gospod Fernandez je pred, predložil predlog, ki temeli na teh načeljih. Potrebujemo financiranje za obstoječe programe za izobraževanje, raziskave in razvoj. Vsak ukrep mora imeti tudi izobraževalno razsežnost, pa tudi možnost eh, podelitve pogodbe z evropskim delodajalcem. Gre za povdarek na znanju, na raziskavah in pa na digitalni agendi. Podpirati moramo nove tehnologije za čisto energijo, za nove tehnologije, zaupati moramo v mlade ljudi in pa v znanost. Na no, to moramo staviti. To potrebujemo, če želimo biti vodilni na svetovni ravni. Hvala, zdrava postopek HDI. Prvi je gospod Boris za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod poročevalki najprej čestitke poročevalki k odličnemu poročilu. Seveda je gospodarska situacija v EU takšna, da še ne moremo biti zadovoljni z njo, z njo, vendar poročilo odgovarja na vprašanje, ki je dodana vrednost Evrope. Zdi se mi, da dejstvo, da postavljamo v ospredje mladino, da je to odlična ideja za to, kako eh, rešiti naše probleme. Spodbujanje inovacij in Eh, digitalna ekonomija so prav tako dobri pristopi. Pa tudi podpora malim in srednje velikim podjetjem je eh, zelo pomembna v gospodarsko šipkejših regijah. Pa tudi na področju mobilnosti moramo podpirati mreže TEN. Investicije v mladino so seveda še posebej pomembne, zato se želim, želim zahvaliti tudi odboru za izobraževanje za dobro delo, ki ga je opravil. Gospa Tikao, eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar. Proračun za leto 2011 eh, mora upoštevati nove pristojnosti, vendar tudi slab gospodarski položaj. In zato mora biti naš glavni cilj ustvarjanje novih delovnih mest in potrebujemo inteligentno evropsko ekonomsko in industrijsko politiko. Industrija je, ima samo 14 odstotkov BDP-ja in zato je treba za leto 2011 predvideti nove prednostne naloge v proračunu. Kaj ti glede na finančne perspektive 2007 do 2013 eh, še nismo mogli upoštevati vsega, naprimer um, ehm, vesoljska politika in tako naprej. In zato uh, si pričakujemo od Evropske komisije tudi sklad za nadaljno, nadaljni razvoj infrastrukture. Vse to naj se odraža tudi v odhodkih za leto 2011. Hvala. Hvala lepa. Gospodarska in socialna situacija v Evropski uniji zahteva za leto 2011 spremembo naših prioritet. V primerjavi z prejšnjimi proračuni, tudi za leto 2010, poskrbeti moramo za drugačne politike. Tako, da ne bo več 20, milijo, 20 eh, milijonov ljudi brezposelnih, potrebujemo ustrezne, več letni finančni okvir, ne takšen, ki bo zmanjšal strukturne sklade na manj kot en odstotek BDP-ja in takšen, ki bo zanemarjal kulturo, socialne zadeve in tako naprej. Ne sme se ostati samo črka na papirju. Investirati moramo v javne storitve in spodbujati zaščito okolja in miru.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 dolgoročna in pa uspešna strategija je pomembna, mora biti eh, okolju prijazna, mora biti stroškovno učinkovita in moramo razmisliti tudi o smiselnosti treh sedežev Evropskega parlamenta. Izdatki za te različne sedeže niso za upravičiti v očeh naših davkoplačevalcev. Zato moramo analizirati stroške in te dati na razpolago tudi našim državljanom. Evropski parlament bi moral imeti en sam sedež in tukaj se zauzemam za Štrasbur zaradi njegove kulturne eh, in pa zaradi eh, njegove zgodovine. In tudi glede na to, da se Brusel utaplja v kriminalu, da eh, se policija ostaja nemočna in da to priznava tudi župan, župan gospod Tilemans. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Domnule predsednik, domnilor komisar. Gospa Basesko. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, komisar. Proračun za leto 2011 bi moral bolje podpirati mlade in politike na področju mladih. To bi morali storiti tako z nacionalne kot evropske ravni. Naj vas spomnim, da je v Romuniji eden od projektov, ki ga izvaja vlada, zato da bi podpirali mlade, izgradnja 100 tisoč hiš za mlade v naslednjih treh letih. Erasmus štipendije bi naj dosegla soto 3 milijonov. Prav tako pa je pomembno zagotoviti več financiranja za Erasmus Mundus, kajti to bi dovolilo več raziskovalcem iz EU in tudi iz tretjih držav, vključujoč Moldavijo, da bi študirali v EU. Kot mlada poslanka se mi zdi, da je pobuda Erasmus takšna, da bi naj podprla mlade za vstop na trg delovne sile. Rada bi podprla komisijo pri teh projektih. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj še gospod Balčiti s minuto komisar glede na težke gospodarske razmere v državah članicah moramo biti pazljivi kar se tiče proračuna leta 2011. Ustvariti moramo nova delovna mesta in podpirati MSP-je, kajti ti nudijo delovna mesta za naše državljane, nihče drug. Če želimo podpreti ta podjetja, moramo poenostaviti pravila, po katerih dostopajo do finančne podpore. Prav tako si moramo zapomniti, da moramo ustvariti dodano vrednost, ki bi lahko bila dobra za celotno EU in ne samo za posamezne države članice. Zato je potrebno nameniti veliko pozornosti projektom na področju infrastrukture in prometa, pa tudi energije. Ti cilji bi morali biti naša prednostna naloga za leto 2011. Tako, to je konec postopka KHDI. Gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako sedaj bolje razumem prednostne naloge parlamenta za leto 2011. Postalo mi je jasno, ko sem poslušal in z veseljem poslušam da je veliko poslancev izpostavljalo to, da oblikujemo proračun za leto 2011 v izrednih razmerah po krizi. Evropa se srečuje z resničnimi fiskalnimi izzivi in to seveda vpliva tudi na proračun. In to pritiska tudi na dobro upravljanje proračuna, in to je postalo jasno, ko so govorili Van Oder, Bergman, Arnold in ostali. Vendar pa resnično potrebno je vzpostaviti in si zadati prave prednostne naloge. Moj občutek iz razprave je, da bi razredek 3B mladino morali bolj izpostaviti, da bi morali nameniti več sredstev. In zdi se, da je tukaj podpora starejših in mlajših. In mislim, da je to prava prednostna naloga za leto 2011, glede na večinsko mnenje v parlamentu. Prav tako potrebujemo kakovost in dobro izvajanje. Gospod Godmans in Šurjan sta govorila o koheziji. Da, res je. Leta 2009 in letos imamo nizke ravni. Mislim, da moramo to bolj zagnati leta 2011 kot protikrizni instrument. Prav tako pa moramo nameniti več področju raziskav. In tukaj potrebujemo finančno, finančno uredbo, ki bo bolj potrošniku prijazna. In to bomo naredili konec maja, začetku junija. Prav tako mi je postalo jasno, ko sem poslušal vašo razpravo, da se parlament zaveda, kako malo manevrskega prostora imamo pri proračunu. Salvador Gariga, Ferm in ostali so izpostavljali omejen manevrski prostor. Lahko pa bi si želeli več prilagodljivosti pri oblikovanju proračuna in to lahko podprem. Inke Gresle ima kot običajno prav, ko pravi, da služba za zonanje delovanje še ni v proračunu, da je izven proračuna. Vendar pa številk še nimamo in če nimamo številke, seveda težko pripraviti proračun. Vendar pa to se bo zgodilo letos, če bo služba za zonanje delovanje postala operativna. Tako da se resnično veselim jutrišnje razprave. Šlo bo za neformalni trialog in potem ko bomo sprožili pravo razpravo, upamo, da bomo imeli tudi dobro usklajevanje za številke za leto 2011. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa, gospod komisar. Za zaključek pa dajem besedo gospe Jedrzezivski. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Z velikim zanimanjem sem poslušala vse, ki ste govorili v današnji razpravi in veseli me, da se strinjate z glavnimi prednostnimi nalogami našega proračuna. To je podpora mladim. In veseli me, da ste izrazili vašo podporo in to me tudi motivira za to, da delujem še bolj odločno. Veliko izmed vas je tudi upravičeno dejalo, da je naš manevrski prostor zelo omejen. Zato bi rada ponovno izpostavila poziv Evropski komisiji, da izvede umestni pregled večletnega finančnega okvirja. Sedaj smo v petem letu tega okvirja in mislim, da je pravi čas, da da potegnemo zaključke po štirih letih. Jasno je, da se moramo boriti proti gospodarsko-finančni krizi. Države članice so bile prizadete različno in sedaj iščemo izhod iz krize. Skušamo oživiti gospodarstvo. Imamo sredstva za raziskave razvoja enotni trg mladino, za različne svoboščine. To je zgor majhen del proračuna. Če bi sedaj morali še črtati dodatna sredstva, mislim, da se to ne bi smelo zgoditi na teh področjih. Veliko izmed vas je dejalo, da je mladina naša prihodnost, seveda to je jasno, vendar pa še vedno imamo tudi mlade tukaj in zdaj. Ne živijo nekje v daljni prihodnosti, temveč živijo danes in tukaj v Evropi. Zato se moramo posvetiti tudi njihovim potrebam. Rada bi namenila še nekaj besed širši perspektivi, širšemu pristopu k evropskemu proračunu. Ko govorimo o mladih, ne gre samo za neposredno podporo, gre tudi za dimenzijo izobraževanja in tukaj je dodana vrednost jasna vsem. Ne pozabimo, smo v enotni Evropi in mobilnost in prost pretok ljudi ne zadeva samo ljudi, temveč tudi zamisli. Rada bi povzela razpravo o proračunu v Evropskem parlamentu. Sedaj govorim o funkciji kolega, ki je poročevalec in ki je odsoten, kolegice, se upravičujem, zelo jasno je, da moramo vrčevati, prav tako moramo upravičiti naše, naše izdatke in to vrčevanje se nanaša na vse, tudi na Evropski parlament. In to je tudi poročilo je bilo pripravljeno za odbor za proračun. Ob tej pozni uri razpravljamo o tem, upajmo, da ne smatrate, da ta čas ni bil dobro izkoriščen in upam, da je tudi komisija prisluhnila, da je komisar nam prisluhnil in da ni, da ni pozabil na čase, ko je bil tukaj v Evropskem parlamentu naš kolega. In upam, da bodo naše zamisli, predlogi tudi v dokumentu komisije, ki ga bo predstavila 27. aprila. Zelo bi bila vesela, če bi te naše zamisli bile v osnutku dokumenta komisije, tako da ne bi bilo potrebno ponavljati vsega, kar smo danes že ponovili. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Preden gremo na naslednjo. <clears throat> točko na dnevnem redu. Pa imam še eno sporočilo.